kjer je bil poročevalec za sektor banan, za financiranje instrumenta za sodelovanje, za razvoj. In tu gre za izmenjavo mnen v zvezi s postopkom sprave med parlamentom in svetom ter komisijo seveda v zvezi s tem dokumentom in tudi drugimi v zvezi z zunanjim delovanjem, ki so tudi predmet tega postopka, ki se je zaključil 25. oktobra. Delegacija Evropskega parlamenta je potrdila skupno besedilo tega instrumenta, ki izhaja iz trialoga med parlamentom, svetom in komisijo. Kot predstavnik predsednica Evropskega parlamenta, ki sem tudi sodelovala pri tem usklajevanju, podpiram eh, njegovo pobudo, da se ta točka uvrsti na današnji dnevni red in da se tega lotimo takoj za glasovanjem. Ali ima še kdo kak komentar k tako spremenjenemu dnevnemu redu, če ne štejem, da je sprejet? In sedaj se lotimo zapisnikov. Če imate kakršnokoli pripombo k zapisnikom, ki ste jih prejeli, jih prosim, posredujte sekretarjatu, sicer štejemo, da je to sprejeto. Mislim, da ste prijeli tudi zapisnik eh, sestanka z 11. oktobra. Če ima kdo kakšen predlog pri pombo, prosim, da to posedujete sekretarjatu pred zaključkom tega sestanka, sicer pa štejemo, da je zapisnik sprejet. Potem ste prijeli tudi sklepe seje koordinatorjev z 11. oktobra, štejemo, da je to tudi sprejeto, če nimate pripomb. Nismo prijeli nobenih dodatnih vprašanj za komisijo, za odbor, eh, nimam nobenih posebnih sporočil in tako lahko zaprosim samo predstavnika komisije, gospoda Domenika Rosso, da nam pove, kar nam ima za povedati. Da, hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospa predsednica. Hotel sem samo povedati nekaj v zvezi s svetom za zunanje zadeve, ki je potekal v ponedeljek eh, in tu je obstajal seveda tudi segment namenjen razvoju, kot vedno. In lahko vam rečem, da bomo imeli tudi posebno obravnavo skupnega stališča v zvezi z učinkovitostjo dodeljenih eh, pomoči. Eh, lahko rečem, da je prišlo do razhajanja mnen, kot kaže tudi poročilo in tudi rezolucija, ki jo je sprejel Evropski parlament na zadnjem plenarnem zasedanju v Strasburu. Imeli bomo dve orientacijski razpravi, eno v zvezi z zeleno knjigo o prihodnosti razvojne politike in eh, agende na tem področju. Poskušali bomo pridobiti mnenja držav članic o številnih temah povezanih eh, s razvojnimi politikami in kako bi to lahko uporabili za boljši, boljše oblikovanje razvojnih politikov v upoštevanju človekovih pravic, dobrega upravljanja in eh, Zato moramo najprej upraviti analizo in diferencijacijo glede na zadnji razvoj dogodkov in pri tem potrebujemo tudi pregled konkretnega stanja, ker določene države, ki so bile prej v slabšem položaju glede razvoja, so sedaj močno napredovale in imajo sedaj povsem drugačen status. Tu so s tem povezana potem še različna proračunska vprašanja in komisija si prizadeva doseči bolj koherentni pristop držav članic za uporabo določenih instrumentov in za spremljanje učinkov leteh. Imeli bomo tudi razpravo med kosilom, Eh, v zvezi s stanjem v rogu Afrike. Prisluhnili bomo tudi poročilu odbora za zunanje zadeve. Samo toliko sem hotel zaenkrat povedati. Hvala. Hvala tudi vam. Sedaj pa gremo k dodatni točki, torej tako imenovani feedback, povratne informacije. v zvezi s pravnim postopkom in predlagam, da obrnemo običajni vrstni red govornikov. Eh, preden dam besedo gospodu Grencu, bi rada slišala komentar komisije na trilog eh, v zvezi z delegiranimi akti in kako je s tem instrumentom za banane. Da, hvala gospa predsedujoča. Kot sami dobro veste, smo v tem spravnem postopku imeli plodne razprave med dvema zakonodajalcema, med svetom in Evropskim parlamentom in v tem sklopu komisija poskuša udejaniti svoja pooblastila z namenom, da se doseže ustrezen rezultat. Moram reči, da so bila pogajanja zelo plodna. Če pogledamo rezultate, dosegli smo pravzaprav kar dobre rezultate, čeprav smo imeli za to na voljo le omejen čas. In če je treba sprejeti odločitve do konca tega leta, se vsi zavedamo, da če tega ne bomo storili, potem bodo ta sredstva namenjena pomoči za banane nepovratno izgubljena. In zato moramo storiti vse, kar je možno v sklopu tega proračuna, tako da bodo zadeve ustrezno zaključene, preden se lotimo proračuna za leto 2012. Mislim, da sta se obe strani tega zavedali, tako da je imel in svet in tudi Evropski parlament to pred seboj, obstajalo je veliko dobre volje za doseganje eh, konsenza, je pa to zelo težavna naloga glede delegiranih aktov, ker kot vemo, tisto, kar smo sprejemali leta 2006, pravzaprav ni bil zakonodajno določen instrument, sedaj pa so se zadeve Eh, močno spremenile in eh, vedno večje možnosti za delegirane akte. Tako da med zakonodajnimi akti in izvršnimi akti, kot so ponavadi ti strateški akti, je možno sedaj uriniti tako rekoč še eno kategorijo, recimo kot novi sektor neke vrste. In eh, mislim, da bo ta zamisel v celoti zadovoljila obe strani za nas pa je to tudi sprejemljivo. Prav tako menim, da je sedaj zelo pomembno in o tem tudi sedaj razpravljamo, pripravljamo prihodnje finančne instrumente, o tem se bo razpravljalo naslednje leto in postavilo se bo poglavitno vprašanje, ali je treba imeti nek temeljni akt, ki bo omogočil izvajanje teh delegiranih aktov in ki bo omogočil tako parlamentu kot svetu, da sta enakopravno udeležena v tem procesu in to bo omogočilo tudi Evropskemu parlamentu, da bo ravno v zvezi z delegiranimi akti imel enake moči, lahko rečem, enake pristojnosti kot svet. Nekoliko bo treba spremeniti pravila, ki smo jih vajeni, in tudi parlament bo moral podati svoje mnenje, ki bo sicer imel neke vrste bolj izvršno vrednost, vendar bo s tem Evropski parlament pridobil močnejšo zakonodajno pozicijo in s tem bo parlament končno pridobil vse pristojnosti, ki jih tudi ima po Lizbonski pogodbi. Ne vem, kaj bi tu še dodajal. Menim, da so vsi pozorno spremljali dogajanje v Strasburu. Videti je, da obstaja dobra volja pri vseh udeležencih, da se te zadeve uredijo. S tem se pač soočamo in če tega ne bomo uredili, ne bomo mogli napredovati. Še zlasti pa je to pomembno za države v razvoju in iščemo vsekakor dolgoročno izvedljivo rešitev. Hvala lepa. Ali bi se rad kdo oglasil v imenu sveta? Morda ni predstavnika? No prav. Dajem besedo gospodu Gerencu, da nam pove, kakšen je izid tega dolgega triloga. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospoda Dlarozo, zelo cenim, skoraj vedno se strinjam z njim in zelo pogosto tudi podpiram njegovo mnenje, vendar se tokrat močno ne strinjam. Eh, ne strinjam se z njegovim mnenjem o rezultatu tega trialoga. Imeli smo temeljni dokument, v katerem smo govorili o eh, veljavnosti novega finančnega instrumenta po začetku veljavnosti. In ker nismo bili zadovoljni s tem dokumentom, smo predstavili novi temeljni dokument, In eh, zaradi tega smo hoteli tudi oblikovati ustrezno delegacijo ki bo lahko razpravljala in se pogajala o tem. Sam menim, da nismo dosegli in prosim vas, da ste pozorni na to, kar govorim, mislim, da nismo dosegli ciljev, ki smo si jih zastavili kot Evropski parlament, že mesece in mesece se trudimo, da bi dosegli določena jamstva, To so pravice, ki izhajajo iz 290. člena. In če je treba obrazložiti podrobneje, potem naj vam povem, zakaj je šlo pri tem postopku sprave. Parlament se ni strinjal v zvezi z delegiranimi akti, vendar smo morali vseeno nadaljevati s, to, s tem postopkom sprave in nekako uskladiti mnenja. Torej, dobra volja, o kateri se govori, je bila sicer močno angažirana strani Evropskega parlamenta, vendar menim, da ni naletela na enakomeren odziv drugih udeležencev. Tu lahko govorimo o treh fazah. Prva faza je recimo faza smoltoka, torej govoričenja. Tu je faza, v kateri ne moremo ničesar pridobiti, vendar lahko se izgubimo. Če naj uspemo v tej fazi, potem je treba preživeti veliko banalnosti, da lahko napredujemo v naslednjo fazo. Tu smo potem eh, prišli v fazo tako imenovanega usklajevanja banalnosti, zato da smo lahko res nastopili na višjo raven, v drugo fazo. No, tu bi vas rad opozoril, predvsem pa opozoril komisijo na zadevo, ki se mi zdi bistvenega pomena. Mandat sveta je bil opredeljen kot če člen 290 ne bi sploh obstajal. V vsakem primeru svet tega ni hotel slišati, ni hotel slišati naših mnen, kot rečeno, kot da 290 člen sploh ne bi obstajal. Potem smo razmišljali o postopku sui generis. Uh, Rekli smo, če že ne moramo uveljavljati delegiranih aktov v tej fazi, potem poskušajmo vsaj delovati v duhu delegiranih aktov in us- poskušajmo govoriti o dodatnih ukrepih v sektorju banan. In kaj je storila komisija, ko smo se začeli pogovarjati o izvrševanju teh dokumentov, o odstotkih za vse prednostne naloge oziroma področja, ko smo govorili o kriterijih, torej o merilih za dodeljevanje sredstva, to so objektivna merila in eh, definicija, torej opredelitev dodeljevanja sredstev na podlagi teh eh, meril je pravzaprav aritmetična zadeva. Tu ni veliko politične vsebine. In tu sta potem svet in komisija končno sprejela eh, tak pristop. Vendar to ni bilo bistvo. Bistvo je v tem, da ostaja zelo pomembna, pomembno polje oziroma manevrsko polje za strateške odločitve o prednostnih področjih in zdaj, kaj je to prednostna naloga. Recimo spoštovanje okoljevarstvenih zahtev ali pa recimo neka posebna situacija v določeni državi, ali bomo zahtevali neko prestrukturiranje, recimo, ali bomo imeli posebne zahteve v zvezi s samo proizvodnjo in podobno. Torej, tu ostane še velik delež tega odstotka, ki se lahko nameni prednostnim nalogam, in te zadeve niso bile dovolj jasno opredeljene. Tako da smo ob sami razpravi stalno zahtevali, da se to pojasni. Čutil sem se zelo osamljenega v teh svojih eh, prizadevanjih, tako da smo eh, vse čas zahtevali, da se razjasnijo pojmi med Evropskim parlamentom in svetom, kaj to pomeni sploh. 290. člen je člen, ki je pravzaprav naklonjen prožnosti in govori torej o izvrševanju osnovnega dokumenta. In tu gre za pravo razmerje med izvedbenimi akti in delegiranimi akti. Če gre za samo izvedbene akte, vemo, da izhajajo iz komitologije. Ampak to smo poznali še preden je začela veljati Lizbonska pogodba. In to je bilo treba potem samo vključiti v tako imenovani negativni postopek. Ampak če naj s novostmi karkoli pridobimo, potem ne vem, kako je to potem treba brati v smislu pridobivanja moči za Evropski parlament. Ker s tem, ko je začela veljati Lizbonska pogodba, smo ugotovili, da lahko prije do negativnega postopka z odložilnim učinkom, kot to pravi komisija, In to je bilo včasih možno, ampak videti je, da tega sedaj ni več. Tega sedaj nimamo. In delegirani akti bi nam morali vseeno omogočiti, da ohranimo vsaj nekaj moči pri oblikovanju pomembnih politik, ampak ni videti. In tisti, ki pravijo, da smo dosegli velik korak naprej, naj mi prosim povedo, kje, ker sam tega ne vidim. Toliko torej o tem, kar smo počeli skupaj s svetom in s komisijo, ker lahko rečem, da je delež Evropskega parlamenta nezanemarljiv. Ne In prav gotovo nisem dovolj dobro razložil vsega, kar sem hotel povedati, ker imel sem sicer veliko eh, argumentov, ki jih je sprejela tudi komisija, vendar mi ni uspelo dobro obrazložiti vseh argumentov, kar eh, močno obžalujem, tako da smo se na koncu dogovorili o določenem svežnju. Tako da so sem vključeni različni elementi, med njimi tudi Erasm. Glede stališča Evropskega parlamenta moram reči, da je ta nezmožnost, da uh, dosežemo, da bi nam prisluhnili, eh, pravzaprav rezultirala v deklaraciji, ki smo jo sicer oblikovali, vendar po mojem mnenju ni veliko vredna. Nisem dosegel tista, kar, tistega, kar sem hotel, že od vsega začetka sem hotel ohraniti krepko pozicijo Evropskega parlamenta med pogajanji. Torej, v nadaljevanju pogajanj eh, bomo oblikovali več deklaracij, ki jih boste še videli. Je veux savoir. Rad bi vedel, kakšne bodo naslednje politike, ki jih bo v tem smislu oblikoval Evropski parlament ker če bomo glasovali o vsakem instrumentu posebej na plenarnem zasedanju, potem bom moral še enkrat predstaviti poročila, torej posebno poročilo komisiji in moram reči, da tudi mnenje parlamenta en sortant de la conciliation. Ker poročilo, ki ga imamo sedaj, nikakor ni več podobno tistemu eh, poročilu, ki sem ga sam predložil eh, plenumu. Imamo neka splošna mnenja in upam na večinsko podporo v plenumu, ko bom predložil te spremembe. Če ne bomo odločni, potem mislim, da bomo še nadalje samo izgubljali čas rad bi bil zelo jasen v svojih izjavah, tako svetu kot komisiji. Doslej mi ni uspelo razumeti, zakaj v okviru tega, ko govorimo o enakopravnosti, zakaj potem omogočamo državam članicam, da se po domače povedano vtikajo vse mogoče zadeve, razen da se izražajo preko Evropskega parlamenta. In če govorim o delegiranih aktih, potem ne razumem, zakaj ne omogočamo te enakopravnosti držav članic. Ali govorimo o enakopravnosti držav članic v okviru delovanja v svetu in v Evropskem parlamentu, potem moramo biti dosledni. Gre za dva zakonodajalca, nismo sami v tem, torej imamo države članice, Evropski parlament,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 In kot rečeno, naj še enkrat ponovim, da ne razumem ocene komisije glede rezultatov naših prizadevanj. Hvala lepa, gospod Berman. En ik zal het kort houden, mevrouw de voorzitter, want Charles Gurens heeft het meeste gezegd wat er gezegd moest worden. Spoštovana predsedujoča, samo nekaj bi še dopolnil k temu, kar je bilo pravkar povedano. Štiri točke prvič. Pri teh pogajanjih, kar se tiče tega poglavja, velja načelo equal footing, torej enak, enak položaj parlamenta in sveta in to ni bilo upoštevano. In kar se tiče na, našega parlamenta, smo ta pogajanja izgubili. Potem drugič. Zelo resno se mi zdi to, da pri tako pomembni temi, kot je strateška izbira za podeljevanje sredstev, uh, parlament nima vpliva. To se mi zdi zelo resna situacija. Tu gre za več kot zgolj za izvedbo, gre za politične odločitve, ki se sprejemajo dolgoročno. In uh, tu odloča komisija skupaj s svetom. Odbor za razvoj je izoliran pri teh pogajanjih in uh, tudi ni najdel podpore pri drugih odborih za prihodnost pogajanj je to zagotovo skrb zbirajajoče, saj gre za proračun in pa za razvojno politiko v Evropski uniji. Potem naslednja točka, tu bi lahko dodali še, da je to medsebojno zadolževanje oziroma da je krivda delno tudi pri nas, oziroma krivde se je prenašala sem in tja, tudi nekateri eh, prihajajo iz raznih monarhij in niso mogli priti zaradi svojih notranjih problemov in eh, to je bilo težko tudi ravno pri tej borbi za enakopravnost parlamenta. Evropska komisija je povdarila, torej Dominiko je povdaril, da tu ne smemo zanemariti zahtev držav v razvoju zaradi spora med komisijo in parlamentom, ampak prepričan sem, da dolgoročnejši interes teh držav je tudi v rokah Evropskega parlamenta. Evropski parlament je bil tisti, ki je tu sprožil nek eh, preobrat, kar se tiče držav v razvoju. In Evropski parlament je bil tisti, ki je vedno uh, podarjal, kako pomembna je vloga žensk v teh državah. In Evropski parlament je bil tisti, ki je vedno podarjal, da se mora Evropska unija močneje zauzemati proti nepoštenim praksam in pa za bolj koherentno politiko. To je bila vedno želja in trud parlamenta. In v interesu države razvoju je, da ima ob strani močan Evropski parlament. In to tukaj zelo močno spodkopavajo. Razmišljamo o prihodnosti in upam, da bomo lahko naše politične skupine prepričani, da tako ne gre, da v prihodnosti potrebujemo drugačno situacijo. Hvala. Sedaj pa dajem besedo kar sama sebi. Žal nisem mogla prisotovati vsem trialogom, bila sem udeležena le v nekaterih in zelo me je pravzaprav prizadelo to, da je pogodba dodelila parlamentu določeno zakonodajno pooblastilo, ki se je daj naletelo na neverjeten odpor pri svetu in komisiji, ki pravzaprav nočeta popustiti niti milimeter in sploh eh, nočejo videti možnosti, da bi se delegirani akti izvali, kadar gre za finančne instrumente. Zato imajo izgovor, da je treba vse skupaj videti v kontekstu krize in v tem času se še zlasti ugotavlja pomankanje demokratičnosti in vendarle ne moremo dovoliti, da parlament nima pristojnosti, ki mu jih pogodba dodeljuje in če se to poskuša doseči na ta način, moram reči, da sem zelo žalostna. Naš glavni pogajalec je res neverjetno ustrajen in si ne dovoli priznati eh, poraza in to me je še dodatno prizadelo. Sedaj se moramo vprašati, kaj storiti. Ta del bitke smo izgubili. Bili smo v manjšini in uh, videti smo bili razdeljeni na vzven in uh, eh, vendar smo imeli v mislih idejo, da gre za nek svežen uh, Gre za različne instrumente, o katerih se je glasovalo ločeno in sedaj moramo tudi v prihodnje delovati vsi preko naših političnih skupin da dosežemo to glasovanje od instrumenta do eh, instrumenta, da smo odločili v naših stališčih do različnih instrumentov, vključno z bananami, Gospod Gerens, imate besedo, za, da zaključite. Ali se ne želi oglasiti nobena druga politična skupina? Ja, ja, Ni videti, ali se želi kdo oglasiti. No, sama lahko rečem, da se v celoti strinjam s tem, kar smo slišali in da nimam kaj dodati. Govornikov, ki ne uporabljajo mikrofona, tolmači ne slišimo.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 Vemo, kakšni izzivi so pred nami, vemo, kakšni so vložki v tem in eh, hočem natančno vedeti, eh, zakaj gre, kakšna so vaša stališča, tako da bom lahko zagovarjal kot doslej večinsko stališče in potem bomo videli. In v končni fazi smo se odločili, kot rečeno, da bomo glasovali o svežnju, Sam sem hotel sicer slediti eh, željam predstavnikov drugih parlamentarnih odborov in moram reči, da nismo prejeli poštenega povračila. Mi smo podali in predstavili svoje zamisli, vendar ni videti, da bi vsi razumeli, da gre za prihodnost številnih dosejev, da bo vse to vplivalo tudi na doseje, ki jih bomo obravnavali pozneje, od leta 2013 naprej. No je treba predvideti še en sestanek na to temo pred plenumom, morda na ravni koordinatorjev, ne vem, ampak to treba nekako formalizirati, tako da si bomo na jasnem sami med seboj, da mi ne bodo potem govorili, da nakladam, ko bomo imeli to razpravo v plenumu. Ali se strinjate s predlogom gospoda Gerenca, da bi organizirali še en sestanek, prav potem bomo zadolžili sekretarjat, da to uredi. Sedaj pa bomo glasovali. To je točka 9 dnevnega reda. To je poročilo Strifler o proračunskem nadzoru nad humanitarno pomočjo, ali ste vsi pripravili svoje glasovalne kartice? Tout le monde a sa carte de vote. Smo pripravljeni za glasovanje? Donc, euh, oral... Euh, Potem imamo še ustni predlog spremembe. Še 30 sekund vam dam. D'accord, donc amendement oral 1 euh, qui est pour. Imamo ustni predlog spremembe, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Drugi predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi ustni predlog spremembe, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Četrti predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto proti, kdo se vzdrži, sprejeto, MB5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Šesti predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Maset, ki je pur. Kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Pur, ki je kontr. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. Deveti predlog spremembe za, proti, vzdržani? Zavrnjeno. Madijski je pur. Deseti predlog spremembe. Kdo je za, proti, kdo se vzdrži? Sprejeto. Enajst. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o mnenju s prejetimi spremembami, glasujemo elektronsko. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Še en manjka. Konec glasovanja. C'est adapté à l'unanimité. À l'unanimité torej sprejeto soglasno. Gospa Keller. No, pri naslednjem glasovanju o situaciji žensk v vojni, amandma 9, le verjamemo, da že imamo poročevalca za gender mainstreaming, to je gospa Kritel in zato ne podpiramo amandmaja 21 ne pa zato, ker bi mislili, da se tega ne sme dobro urediti, ampak mislimo, da je to na nek način že urejeno. Hvala. Amandma A, ki je prvi predlog spremembe, torej glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za, proti, kdo se zdrži, sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Amandma 2, ki je pur. Predlog se ime 2, kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Tretji predlog se ime, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Četrti predlog se ime, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Ustni predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Šesti predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Sedmi predlog spremembe. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Osmi predlog spremembe. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Deseti predlog spremembe. Za? Proti? proti vzdržani sprejet. Amandma. Predlog spremembe 12. Kdo je za, proti vzdržani sprejeto? Spre... 13. Kdo je za, proti vzdržani sprejeto? Predlog spremembe 14. Kdo je za, proti vzdržani sprejeto? 15. Kdo je za, proti vzdržani sprejeto? ustni predlog spremembe 2. Kdo je za? Aha, še 16 smo spustili, 16 kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 17. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 18. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejeto. 21. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto zavrnejo. Bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Predlog spremembe 21. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Sprejeto. 14 za, 8 proti. Predlog spremem, ustni predlog spremembe 3. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Zavrneno. Predlog spremembe 22. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 23. Kdo je za? Proti? Zavrneno. Sprejeto. 24, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj bomo glasovali o tako spremenjenem predlogu. Elektronsko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Soglasno sprejeto. Voilà, nous allons maintenant voter. Zdaj bomo pa glasovali o mnenju gospe Levin. Predloge sem imel ena, dve in tri, so v bistvu skupaj glasujemo za proti, vzdržani, zavrnjeno. Torej glasujemo o mnenju s temi spremembami. Hočete preveriti? Donc, on vote, on, donc, on vote électroniquement. Pa preverimo še elektronsko. Torej enotni predlog spremembe. Glasujmo. Ne bo teklo. Konec glasovanja. Torej, za dva glasova zavrnjeno. In zdaj glasujemo o mnenju elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. in sedaj vidi rezultat 19 za, 4 proti. Ensuite, le rapport de Madame Strifler. In še poročilo gospe Strifler. Ki je predlog spremembe ena, kdo je za? Kdo je za predlog spremembe ena? Kdo je proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Ustni predlog spremembe 1. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe, ustni predlog spremembe 2. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 6. Kdo je za? Kdo je proti? Oziroma 7, se pravi. Vzdržani? bomo preverili. Predlog spremem besedam, elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 8. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejeto. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani Devi sprejeto. Sedaj bomo elektronsko glasovali o tako spremenjenem predlogu. Glasujemo. Niste še vsi glasovali? Pohitite. Konec glasovanja. Sprejeto z 21 glasovi. maintenant le rapport de monsieur. Paglasuj moše o poročilu gospoda Jana Zahradila v zvezi z neravnoteženo menjavo med Evropsko unijo in Kitajsko. No, v bistvu smo zaključili z glasovanjem, imate prav. Je gospod Zagradil tu? Alors, nous allons maintenant donc examiner le rapport de monsieur... Torej, razpravljali bomo o poročilu gospoda Zahradila o neuravnoteženi menjavi med Evropsko unijo in Kitajsko in takoj dajem besedo gospodu Zahradilu. Hvala, predsedujoča, spregovoril bom češko. Če lahko, prosim, uporabite slušalke. Tak, děkuji za slovo. Najlepša hvala za besedo, gospa predsedujoča, kolegi. To je poročilo o razvojni razsežnosti v odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko. Morda potrebujete trenutek, še enkrat. Upam, da ste lahko že dobili slušalke in ste se vključili. Naj povem, da ta osnutek mnenja se nanaša na razvojno razsežnost eh, odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko. Glavna tema eh, tega osnutka mnenja je poziv k pregledu naših odnosov, eh, kakor tudi pregled načina, na kateri posredujemo pomoč Kitajski. Zaradi cele vrste logičnih razlogov, ki so logični po mojem mnenju, to so izredno močni razlogi, to so popolnoma očitni razlogi, kajti Kitajska je danes druga Mm, drugo največje gospodarstvo na svetu, to je država, ki je dosegla neverjetno gospodarsko rast in je bila izredno uspešna eh, pri izkoreninjanju revščine. To je tista država, eh, ki je v veliki miri znala izrabiti tehnološki razvoj in to je tudi tista država, s katero naj bi Evropska unija imela bolj standardno, standardne trgovinske odnose, kot jih imamo nasplošno z tradicionalnimi državami v razvoju. In prav zaradi tega eh, smo pri pripravljanju tega osnutka mnenja povabili Evropsko komisijo, da počasoma začenja opuščati tradicionalno razvojno pomoč na področju razvojnega sodelovanja, ter zato, da bi lahko pregledali te odnose in jih naredili po svoji naravi bolj komercialne. Želeli smo v zvezi s tem, poudariti, da 2007 do 2010 razvojna pomoč je bila 28 milijonov evrov. Prav tako vemo, da Kitajska tudi sama zagotavlja razvojno pomoč drugim delom sveta. Včasih imata razvojna pomoč obliko vezane pomoči. To pomeni, da je povezana z celo vrsto komercialnih pogojevanj. Seveda mi ne pozdravljamo takšno pomoč, vendar je takšna pomoč realnost. In vse to so prepričljivi razlogi, zaradi katerih menimo, da naši odnosi z Kitajsko zahtevajo spoštovanje Kitajske kot eh, trgovinskega partnerja in močnega gospodarskega partnerja. In menim, da mi ni treba posebej tega povdarjati tukaj sedaj, glede na to, da se sedaj v Evropski uniji upadamo z gospodarskimi eh, problemi, medtem ko se Kitajska kaže kot močna gospodarska država in ne kot država v razvoju, ravno nasprotno, kot država, ki je sposobna zagotavljati finančne stimule, finančne pobude, finančno pomoč in se tudi udeležiti naporov za reševanje gospodarske krize v Evropi. In po vseh gospodarskih merilih je sedaj napočil čas, da Evropska unija ponovno pregleda in oceni naše odnose s Kitajsko, kar zadeva dodeljevanje razvojne pomoči. Ta odnos mora postati bolj komercijalen in oba partnerja morata imeti enake pravice in obveznosti morate biti na enaki podlagi. In eh, sedaj bi želel zaprositi za vašo pomoč pri tem osnutku mnenja. Vsekakor bom pozdravil tudi kakršne koli opombe in z velikim veseljem bom nadaljeval delo na področju priprave možnih predlogov sprememb, zato da bi lahko dosegli kompromis. In eh, sedaj po tem uvodu eh, sem pripravljen prisluhniti vašim opombam. Najlepša hvala. La parole ta, monsieur. Besedo dajem gospodu Lisku. Thank you very much, chairman. I will... Najlepša hvala, predsedujoče. Govorim bom polsko in zato lahko kar obdržite tempo słyszalkę. Tej niezwykle ciekawej opinii na niezwykle ważny temat. Kot poročevalec v senci bi vam želel povedati, da je to poročilo pomembno za vse državljane. Vsak, ki gre v kakšno trgovino v Bruslju, Ljubljansko, kjer stanujem, tu vidi poleg eh, kitajskih majic in kitajske elektronike tudi kitajske jagode in na tisoče drugih zadev, ki nosijo napis Made in China. Strinjam se, gospod Sahradil, da moramo upoštevati, da so naši odnosi s Kitajsko taki, da moramo gledati iz dveh strani na nje. Gre za ogromno rastoče gospodarstvo, vendar pa čez manj kot 20 let bi lahko bilo to tudi največje gospodarstvo na svetu. Hkrati pa Evropska unija na, pri naših odnosih s Kitajsko naleti vedno znova na nove probleme zaradi pomankanja pravnih predpisov na Kitajskem in zato ker nimamo dobrega dostopa do tega trga. Poleg tega tudi trpi zaščita intelektualne lasnine in trpijo tudi podjetja v Evropi. Po drugi strani pa gre za državo, ki potrebuje notranje spremembe. 200 milijonov ljudi tam živi pod pragom revščine. In uh, ti ljudje zaslužijo manj kot dolar in pol na dan. Po drugi strani moramo zabeležiti tudi nek določen uh, napredek. Več kot 100 milijonov ljudi je tudi zapustilo to oziroma prešlo ta prak eh, revščine in izšlo iz revščine. Uh, moramo izboljšati učinkovitost na področju gospodarskega sodelovanja, moramo se boriti proti protekcionizmu kitajskega trga, po drugi strani pa moramo skrbeti za nov pristop pri sodelovanju, pri razvoju, kajti država je, Kitajska je tudi država donatorka, naprimer v Afriki. Potrebujemo torej nov pristop in kot rečeno, ta pristop mora biti dvotirni. Na eni strani potrebujemo izboljšanje trgovske bilance s Kitajsko, po drugi strani pa moramo izkoristiti razvoj kitajskega gospodarstva za to, da pomagamo temu razvoju in da odpravimo revščino na Kitajskem. Hvala. Ja, voorzitter, dank u wel voor de verandering een keer in het Nederland. Hvala, predsedujoče. Za spremembo bom spregovoril nizozemsko. Ne vem, ali se morda še spominjate približno pred letom in pol, eh, če ste bili na sestanku v Angoli. Takrat smo se odločili, da bomo odšli na nogometno igrišče ki je bilo takrat že skoraj pripravljeno za afriško nogometno prvenstvo. Vendar tam so delali samo Kitajci in tudi vreče cementa so prihajale neposredno iz Kitajske. Takrat sem se počutil tako, da sem se zavedal, kako Kitajska pomaga Angoli in zelo težko je bilo eh, negirati tega. Vendar je to pomenilo tudi dodano vrednost za Angolo. In eh, zato bi to tudi moralo prispevati k oblikovanju našega mnenja, kar zadeva naše odnose s Kitajsko. Pravzaprav, kaj se dogaja v odnosih med Kitajsko in državami v razvoju. Pomislimo samo na tisto eh, razpravo, ki smo jo imeli o baznih produktih, o osnovnih proizvodih. Videti je, kakor da tudi Evropska komisija včasih želi, zagotoviti, da Kitajska dobi tisto, kar si želi. Vendar nam ni nujno sprejemati vse kitajske želje. Če si pogledamo ta stadion v Angoli, oni so vsekakor dobili, dobili za to svoje koncesije. Ko govorimo o vezani trgovini v Evropi, se moramo zavedati, da Kitajska gre prav po tej poti vezane trgovine in v tem mnenju bi morali tudi nekaj vrstic nameniti prav tej vezani trgovini. In eh, v tem eh, pisnem dokumentu, ki ga imamo pred seboj, to ni še odraženo mnenje umestnega odbora prav govori o neposrednih odnosih med EU in Kitajsko in naš moralna obveza je pogledati, kakšni so odnosi med Kitajsko in državami v razvoju. Strinjam se s pripravljavcem tega mnenja, da bi mi morali ponovno premisliti o naših odnosih s Kitajsko. Kitajska ni več država v razvoju. Kitajska je ena od tistih držav, ki so članice Brika, država v sponu. In ki sedaj sprejema takšno vlogo v Afriki, ki je mi postavljamo pod vprašaj, ki je predvsej uh, eh, sumljiva. In eh, tukaj v tem eh, odboru, v odboru za razvoj, Eh, bi morali nekaj o tem povedati in tega ni sedaj v tem mnenju, gospod Merben. Hvala. Nadaljeval bom v nizozemščini. Lahko imate še vedno slušalke. Gospod Zahradil je pripravil zelo jedrnato mnenje, ki je izredno dobro na celi vrsti področje, vendar imam v zvezi s tem tudi nekaj opomb tisto, kar bi moral parlament narediti pri določanju odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko, treba ali določiti, ali eh, je ta trgovina pravična ali ne in kakšne so posledice, dolgoročne posledice za EU. Ko govorimo o globalizaciji, ta globalizacija mora biti pravična, vsi morajo imeti od te korist in eh, trgovina mora biti mm, v službi državljanov moramo s trgovino zmanjševati revščino. In to je kitajski zelo dobro uspelo. Sedaj vidimo na kitajskem drugo najmočnejšo gospodarstvo na svetu, ki mu je uspelo zmanjšati revščino. Vendar obstaja še, velik, obstaja še velike razlike med mesti in deželo. In gre za velik neke neuravnoteženosti med mestom in deželo na Kitajskem. In upam, da se v zvezi s tem vsi strinjamo. In uh, prav tukaj je tisti vakum. Že smo govorili o osnovnih proizvodih in o pravični globalizaciji. Ne moremo si predstaviti, da bo Kitajska sedaj v svoji tekmi za osnovnimi proizvodi eh, škodila državami v razvoju. Moramo preveriti, da bodo ti osnovni proizvodi uporabljeni za trajnostni razvoj. In eh, še, če pogledamo te kitajske gulage, v teh eh, pravzaprav eh, skoraj taboriščih ali eh, v mm, ječah eh, ljudje delajo 10-12 ur dnevno, skoraj brez vsakršnega plačila. In v glavnem vse te proizvode izvažajo v Evropo. Gre za kovinsko in energetsko industrijo tudi eh, morda eh, lasulje proizvajajo. Morda, upam, da mi nikoli ne bo treba nositi tega. In eh, morda se vam to zdi smešno, vendar pa gre še vedno za prisilno delo. Prisilno delo je prepovedano z vsemi konvencijami mednarodne organizacije za delo. In vse to izvaža Kitajska recimo tudi odpirači za steklenice. To so tudi tisti proizvodi, eh, zelo eh, poceni jih najdemo na našem tržišču in tudi različne, eh, različna druga orodja, kot so to različna kladiva, klešča in podobno. Gre za dumping, za zmanjševanje socialnih in drugih pravic. In to je nekaj, kar moramo jasno opredeliti v tem poročilu in s svojimi predlogi spremem bom nekaj naredil. Gospod Gerens, imate besedo. Da, hvala, gospa predsednica. V obrambu gospoda Zahradila, njegov zagovor bi rad povedal, da smo v zvezi s tem imeli vedno preveč omejitev glede časa, ki ga imamo na razpolago za razpravo o tako pomembnih temah. Potem pa govorimo o tem, da nismo pravočasno unesli spremem oziroma predlagali spremembe. Prva moja pripomba. Gospod Zahradil ima prav, ko, eh, zagovarja določene spremembe. Vračanje stvari, ki smo jih že izbrisali, bi bilo lahko usodno za namene, ki smo si jih zadali. Je pa dejansko res, da bi lahko unesli tudi um, neke nove elemente. Eh, Namreč lahko ko bi eh, si pogledali tudi sedanjo krizo v luči eh, obrnjenih odnosov med Kitajsko in Evropsko unijo, ki so se s časoma spremenili. In te luči bi bilo treba prevrednotiti tudi naše razmerje do drugih tretjih eh, držav. Mislim, da premalo upoštevamo to zvračanje razmeri, ki so nekoč obstajala. In potem se moramo vprašati tudi, kako je z državami, ki imajo težave z javnim dolgom in ki potem zaprosijo Kitajsko za pomoč ali pa recimo za pomoč Evropske unije. Ne vem, ali bo v tem primeru, če države zaprosijo hkrati in Kitajsko in Evropsko unijo, izpostavljene morda tudi nevidnim pritiskom strani Kitajske in uh, mogoče je to tudi nek način, na katerega se Kitajska bori proti lastnemu javnemu dolgu. Ampak dejstvo je, ne moremo si več privočiti, da bi se obnašali kot nekoč. Gre za drugačno stanje med državami, ki jih poznamo odprej. In tudi nekatere države, ki so nas doslej podpirale v naših prizadevanjih za ohranitev embarga, proti uvozu orožja, bodo morda spremenile svoje mnenje v prihodnje in ne vem, ali bomo lahko še naprej računali s podporo določenih tretjih držav na tradicionalnih področjih, kjer so nas vedno podpirale. In Iz tega izhajajo še številne druge gospodarske posledice, ki se bodo morda celo nakopičile. In eh, posledično se lahko zgodi, da se bo naš vpliv bistveno spremenil in da bo Kitajska na drugi strani veliko več pridobila na svoji politični moči. Potem glede predloga gospoda Zahradila tam, kjer govori o phasing outu, torej o postopnem umikanju, mislim, da je to neuravnotežen predlog, da je treba te stadeve pogledati v širšem političnem kontekstu, v kontekstu političnega dialoga, da moramo poiskati sredstva za boj proti revščini in eh, ne moremo samo preprosto govoriti o tem, kako bomo preoblikovali določene vrste dolgov, ampak moramo zadeve preučiti širše in poglobljeno. V Sicer pa v tem poročilu vidim veliko smotrnih predlogov in mnen, ki jih velja podpreti in dejstvo je, da Kitajska pridobiva na moči, da postaja resna konkurentka eh, v svetovnem gospodarstvu, tudi velika konkurentka Evropske unije in zato si zasluži ta tema resno razpravo o strateških prioritetah za prihodnost. In to je v bistvu šele začetek dobrega razmisleka o tem. Gospod Stanislav, imate besedo. Tak so mykje, fru ordförande. Ja får väl be er fortsättningsvis ha... Gospod Svensson, hvala predsedujoča. Pridružim se mnenju nizozemskih kolegov. Seveda je naivno, če mislimo, da bomo lahko Kitajsko izolirali. In nevarno celo bi bilo, če bi v trgovsko-političnem vidiku postili ob strani človekove pravice. To se je pokazalo tudi pri razpravi o Severni Afriki. Za primer za to je naprimer Libija svetu je bila gospodarska stabilnost očitno pomembnejša za nekatere. In tudi demokratizacija ni bila tako pomembna. Videli smo, kam je to vodilo. Moramo tu misliti bolj dolgoročno. Kitajska bo gromozansko gospodarstvo in verjetno bo še raslo. Zato ne smemo dopustiti da Kitajska v celoti prevzame Afriko, pri tem moramo biti previdno. Trgovanje oziroma izolacija Kitajske ni mogoča. Ne moremo enostavno pomesti pod prag, da je to neka diktatura, ki ne spoštuje človekovih pravic, tudi tega ne smemo sprejeti. Ne glede na to, o katerem sporazumu govorimo. Hvala. Komisija. Hvala lepa, dajem besedo eh, komisiji. Gospod Granvald jo zastopa. Spregovoril bom pred Larsom, pravzaprav nimam kaj dosti zapovedati. Zapisali smo si vse tisto, kar je bilo povedano v času razprave, nimamo kaj dosti za dodati. In eh, pričakujemo z velikim veseljem, kako se bo naprej razvijalo to poročilo in to vse bomo beležili. Najlepša hvala. No Tudi mi nimamo kaj več za dodati. Hvala. Voilà. Donc, je vous rappelle que le No, naj vas spomnim, da so roki za predloge sprememb podani tukaj 10. De november do 12. Eh, děkuji. In s tem predajam besedo gospodu Zahradilu. Za, eh, je... Hvala. Želel bi se zahvaliti za vse opombe. Menim, da smo dosegli dokaj široko soglasje, vsaj tako občutek imam. In sicer, da bi morali pregledati naše odnose s Kitajsko na področju razvojne razsežnosti, razsežnosti razvojne pomoči. Šlisali, slišali smo zelo dobre opombe v nekaterih konkretnih točkah, ki bi jih veljalo še dodatno poudariti v tem mnenju. Kitajska je utrdila svojo politiko v odnosu do nekaterih afriških držav in še posebej je zelo samozavestna, ko gre za prisilno delo, ki ga uporablja. Menim, da bi bilo zelo dobro, če bi lahko lahko dosegli kompromisno mnenje, ki bi bilo spremljivo za odbor. Še enkrat najlepša hvala za vse vaše zelo konstruktivne opombe, ki so zelo dragocene in eh, še z veseljem pričakujem vaše nadaljne opombe in odzive v časovnem okviru, kot je povedala predsedujoča. Odgodišu. Hvala tudi vam. Gremo na 14. točko našega dnevnega reda in sicer je to poročilo našega kolega Norberta Neusserja o univerzalnem, torej splošnem dostopanju do energije do leta 2030. To je zelo obsežno poročilo, ker se nanaša tudi na zelo obsežno temo, ki vključuje veliko izzivov gospodarskih, energetskih, ekoloških in tako naprej. In zaradi tega smo naročili zunanjo študijo v zvezi s to problematiko, tako da imamo danes eh, veliko veselje, da lahko sprejmemo avtorja te študije to je avtorica, gospa Eike Dreblov, ki prihaja iz Ekološkega inštituta v Berlinu. In potem je z nami tudi gospodarno Berens, ki je vodja Centra za energetske raziskave pri Ev Centru za evropske politične študije. Potem imamo pa tu še gospod Gledo Lan, ki prihaja iz Londona. S tem predajam besedo gospodu Nojzerju, da predstavi bistvo svojega poročila in prosim, da spoštujete čas za govor, ker vas je veliko. Zato zaenkrat dajem besedo gospodu Nojzerju za pet minut, potem pa vsi ostali še 15 minut razprave. Ja, dank, frau, eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala tudi za uvodne pripombe, ki so zelo natančno opisale to področje. Dostop do energije je zelo pomembna tema in v prihodnosti bo pomen še rasel. Mislim, da jo bomo kmalo morali pozdigniti na cilje tisočletja, kajti brez energije bo težko doseči te cilje. Na kratko bi podal nekaj vodnih pripomb. Zelo veliko nevladnih organizacij odlično deluje na področju dostopa do energije. Omenil bi dve, Practical Action in pa Stockholm Environmental Institute, ki sta zgledni in že kar nekaj let številnimi primeri kaže, kako ravno na podeželju lahko omogočimo dostop do energije. Rad bi omenil tudi mednarodno konferenco, ki je potekala pred nekaj tedni v Oslu. In rezultate te konference smo v odličnem sodelovanju s komisijo vključili tudi v naše poročilo. Še nekako zadnjo temo skladu z World Energy Outlook 2011, ki je pripravila Mednarodna agencija za e, energijo, približno 1,3 milijard ljudi na svetu nima dostopa do energije, 2,7 milijard ljudi pa kuha še naprej z biomaso na improviziranih kuhališčih. Velika večina teh ljudi živi na podeželju, predvsem v subsaharski Afriki in v Indiji. Naj podam še en primer. Z nekaterimi poslanci smo si namreč ogledali na kraju samem problematiko. Predvsem smo v Keniji gledali, tam ima 18 odstotkov prebivalstva samo dostop do elektrike in 5 odstotkov prebivalstva v podeželju ima dostop do elektrike. Dostop do, do energije pa ne pomeni samo uh, dostop do elektrike, ampak tudi do energije za kuhanje, ogrevanje. Naprimer, pri uresničevanju cilja tisočletja na področju izobraževanja je treba jasno povedati, da brez energije so, brez energije so tudi prizadevanja za izobraževanje zelo zapletena. Noben otrok ne more zvečer se učiti brez eh, svetlobe in brez elektrike in opraviti svojih domačih nalog in tako naprej. Uh, Podobno velja tudi za delo in no, vzdrževanje zdravstvenih centrov. Potem kuhanje z biomaso je ravno iz vidika podnebnih sprememb velik problem. Še vedno se sekajo gozdovi in potem se to kuri z dimom, ki škoduje zdravju in to se uporablja za kuhanje. Imamo več kot milijardo smrtnih primerov ki so nastali prav zaradi tega. Generalna skupščina Združenih narodov si je postavila cilj splošnega dostopa do energije v letu 20, do leta 2030 in leto 2012 je eh, proglasilo za leto med, mednarodno leto dostopa do energije. In mislim, da mora to ostati tema tudi v našem odboru. Tudi komisija Evropske unije je v agendi za spremembe pravilno to izpostavila kot prednostno nalogo bodoče razvojne politike. Najpomembnejše zahteve mojega poročila so sledeče Evropska unija in države članice pozivam, da cilje Združenih narodov do leta 2030 podprejo in temu ustrezno tudi oblikujejo svoje politike. Komisijo pozivamo, da se osredotoči na majhne, decentralne eh, projekte obnoljive energije, saj le s tem lahko dosežemo širšo množico ljudi, posebej v podeželju. In v ta namen naj se da na, na razpolago več denarja. Doslej je ta zahteva bila uresničena predvsem z instrumentom za energijo za EU AKP, ki kot eden od redkih instrumentov na tej ravni pomaga tudi manjšim decentraliziranim projektom. To se bo nadaljevalo tudi v finančnem okviru za leto 2014 in tu se bo dalo na razpolago, na razpolago celo več sredstev. Komisija naj bi vsako leto predložila poročila z zanesljivimi kazalniki, s katerimi se lahko preveri stopnjo dostopa do energije in vidi naj se tudi, kako je pri tem finančno deležena Evropska unija. Širjenje uh, energetsko učinkovitih štedilnikov je zelo pomembna tudi za zmanjšanje uh, vplivov na okolja. Evropska centralna banka in druge banke pa niso usmerjene v manjše decentralne projekte in uh, prihodnost pa je ravno v teh majhnih decentralnih rešitvah in zato mora tudi razvojne banke pri svoji politiki se močneje osredotočiti na to. Univerzalni dostop do energije bi moral biti tudi v postopku Rio plus 20 bil jasno zastopan in to, kar sem rekel na začetku, želim podariti ponovno. Moramo si prizadevati za to, da bomo lepo leto 2015, ko se bodo ponovno napisali cilji za tisočletje, tudi v te cilje vključimo področje dostopa do energije. Študijo v zvezi z dostopom do energije smo sprožili približno hkrati kot poročilo, ampak mislim, da smo vsebinsko nekje um, v isti smeri. Rad pa bi vam prikazal le citat iz tega poročila, ki kaže, da nekako zauzemamo ista stališča. Ta študija trdi, da mora Evropska unija podpirati majhne projekte obnovljive tehnolo eh, tehnologije obnovljivih verov in omogočiti vladam, da tudi tu obnovijo svojo vlogo. Temu se pridružujem in se zato zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi za odlično sodelovanje z komisijo. Komisijo smo pravkar karali na drugem področju, ampak na tem področju je bilo sodelovanje odlično. Veselim se tudi pripomp kolegic in kolegov. Merci. Najlepša hvala. Sedaj pa imajo besedo strokovnjaki. Imate 15 minut na voljo, lahko si razdelite ta čas, kako želite. Um, Hvala lepa, predsedujoča. Hvala tudi gospod Neusser za uvodne besede. Hvala za to, da imamo možnost predstaviti našo študijo v kontekstu poročila, ki ga je predstavil gospod Neusser. Strinjam se z vami, da se strinjamo o številnih eh, vprašanjih, in kar nekaj je omenjenih tudi v mojih prezentacijah, tako da bom lahko kratek. Hvala. Študija, ki jo bomo um, predstavili, je, so spisale tri institucije in tri avtori, torej Centr za evropske uh, politične študije. Od tu prihajam sam, kolegica Ajke Dreblo prihaja iz Ekološkega inštituta iz Berlina, potem pa je tu še uh, ključna avtorica Glada Glejda Lan iz Chatham House, ki pa je danes tukaj ni. Uh, vendar bom predstavil tudi njen del študije. Naša predstavitev se bo sredotočila na, tri, na pet ključnih točk, ki odražajo tudi strukturo študije. Začeli bomo torej z eh, konteksti z, in se tudi sredotočili tudi na eh, subsaharo, subsaharsko Afriko in na Indijo. Nadaljevali bomo s projekti, kaj se dogaja, z velikostmi projektov in tako naprej potem bo Ajke povedala nekaj o obnovljivih verjih energije in pa prednostih uporabe manjših eh, projektov v večjem številu, potem nekaj eh, pripombo v zvezi s financiranjem in zaključili bomo se sklepi in priporočili. Torej, kar se tiče konteksta, nekatere številke so bile že omenjene, vendar pa lahko začnem z opredelitvijo programa Access to Energy, torej dostop do energije, ki smo to uporabili in sicer smo to opredelili kot dostop do čiste, zanesljive in eh, dostopne energije za kuhanje, ogrevanje, osvetljevanje, komunikacijo in pa produktivno porabo. Torej, pomembno je ločiti med tremi različnimi področji. Eno je, kateri uporabniki tu imamo v mislih, ali govorimo o gospodinstvih, o industriji, o obrtnikih in tako naprej, drugih, o kakšnih tipih energijskih verov govorimo, ali govorimo o fosilnih gorivih, ali obnovljivih verih energije, ali pa o elektriki, o kuhanju, ampak kot smo omenili, rešitve, ki so povezane z mrežo ali take, ki niso, torej različno. Različne možnosti imamo in vse so zastopne v različnih področjih. Potem pa so tu še značilnosti dostopa do uh, um, energije, to je zelo pomembno. Ne govorimo le o ljudeh, ki nimajo dostopa do energije ali čiste energije, ampak govorimo tudi o tistih, ki imajo dostop do elektrike, naprimer. Vendar pa je ta dostop zelo uh, nezanesljiv, kar seveda tudi ovira industrijska dejavnost, izobraževanje, ki je bilo tudi omenjeno in tako naprej. Uh, Pomembno je tudi dostopnost v smislu finančne dostopnosti in pa zanesljivo storitev. Tudi sem, temu se moramo posvetiti. Zakaj je energija tako pomembna? Tu bom zelo kratek. Veliko različnih vedikov moramo upoštevati. Ključno pri tem pa je, da cilji tisočletja ne bodo doseženi brez tega, da se močneje osredotočimo na dostop eh, do energije in pa do čistejših verov energije. Te, te številke so bile že omenjene, gospod Nojzarič je omenil, rad bi le omenil tri ključne točke. Eno je očitno, da 1,3 milijard oseb, to je okoli 20 odstotkov globalne populacije, še vedno nimajo dostopa do elektrike. Večina, torej 1,1 milijard živi na podeželju, torej gre res za problem podeželja, podeželjnih regij sveta. In kot vidite, subsaharna Afrika je regija z najslabšim dostopom do elektrike. Le 30 80 odstotkov prebivalcev tam ima dostop do um, elektrike, ki je njej bila že omenjena, vendar so tu še drugi primeri, Demokratska republika Kongo, kjer ima le 11 odstotkov prebivalstva dostop do elektrike, torej te številke nam res dajo misliti. Potem pa si moram, je treba omeniti tudi, da tudi tam, kjer je dostop omogočen, je problem v tem, da leta ni zanesljiv in to vodi do prekinitev in pomankanja toka. V subsaharski Afriki obstajajo izračuni, da je kumulativna poprečne prekinitve letno se ocenjuje na dobo treh mesecev. Torej, znotraj 24 mesecev v subsaharski Afriki so v poprečju tri mesece brez. In to predstavlja strošek do 7 odstotkov BDP-ja letno. Kar se tiče čistih um, kuhališč ali številnikov, tudi tu 2,7 milijard ljudi nima dostopa do. do Um, štedilnikov in še vedno uporabljajo biomase, kot so, lis, eh, kot so les, potem uh, oglje in pa tudi uh, živalske strepke. Problem je podeželski, vendar pa je tudi zelo razširjen. Tu je seveda subsaharna Afrika zelo močno izstopa, hkrati pa tudi Indija in pa Azija v razvoju. Potem, kar se tiče tudi politike, trenutne politike in pa zaveze politik, tu je vsega premalo. Napovedi so take, da bodo do leta 2040 2,7 milijardi ljudi še vedno brez dostopa do kuhališč. Izboljšave vidimo posod, razen v subsaharni Afriki, kjer prizadevanja za večji dostop do elektrike nekako prehiteva um, rast prebivalstva, tako da bo tam vedno več ljudi brez dostopa do elektrike. Dobra novica pa je, da na podlagi številnih uh, študij lahko vidimo, da je dostop vendarle možen v, tudi v prihodnosti. Če si tu pogledamo um, primere, kako so rastle stopnje elektrifikacije, modra, svetlo modra črta med 80 in 90 je zelo strma. Uh, torej, tu je šlo za strmo porast elektrifikacije, to je šlo za Kitajsko in tudi druge države so tu bile v hitrem porastu, tam, kjer je prišlo do privatizacije. To vidimo na Kitajske, Braziliji in drugi. Ali pa na Tajskem, recimo, ne morejo vse države tega doseči tako hitro kot Tajska. Poprečno potrebuješ 30 let za to, da prideš do visoke stopnje elektrifikacije. Stroški so med 36 eh, do 48 milijard dolarjev, tu sicer piše evri, ampak mišljeni so dolari letno do leta 2030, to kaže številne študije, večino bo moral zagotoviti javni sektor in elektrifikacija zauzema največji delež tega stroška. V mestnih predeljih, v urbanih predeljih je Tu so tu rešitve za vključitev na omrežja, v podeželjnih mrežah pa so tu eh, velik delež pada na druge rešitve. Kar se tiče um, velikih mrež, so tu prevladujejo fosilne um, različice, pri mini mrežah in pa posameznih koriščih pa tu govorimo o obnovljivih verjih energijah, ki pridejo poštev. Potem pa še nadaljno vprašanje, kakšen je vpliv na toplogredne pline, če bomo povečali elektrifikacijo. Um, vpliv je zanemrljiv, če upoštevamo CO2 in druge emisije. To pa velja tudi kadar dosežemo visoko uporabo oziroma visoko stopnjo uporabe utekočinjenega te, plinja. Potem hiter pregled eh, razvoja v 70-ih in 80-ih. Projekti so se osredotočali na eh, širitev mrež, vendar pa to ni bilo uspešno zaradi premalo um, sredstev, tudi državnih sredstev in tako naprej. Uh, In nedavnejši projekti se bolj usmerjajo na potrebe posameznih eh, občin oziroma skupnosti in eh, na ta posamezna, eh, posamezne mreže, ne pa na večje mreže in širitev mrež. Tudi veliko se ulaga v tehnično izobraževanje. Poleg tega pa se daje velik podarek na trajnost in pa na domestljivost. In eh, tu se veliko vlaga tudi v promocijo malih in srednje velikih podjetij. Trenutno poteka kar nekaj študij, ne bom se podal v. Eh, podrobnosti, priložili smo seznam projektov, ki jih lahko potem eh, razdelimo glede na velikosti, glede na donatorje, glede na tehnologije, ki se uporabljajo in glede tudi na regionalne vidike. Nekateri projekti so regionalni, nekateri nacionalni. Naša študija pa prikazuje tudi tri um, študije primerov ki se še vedno zelo zanaša na subvencije, vendar pa postaja vedno večji tudi komercialni dejavnik, kajti obstaja nek občutek, da so eh, tudi tisti z nižjimi prihodki pripravljeni plačevati za te storitve. Torej najpomembnejše tukaj, da se ustvari trajnostne poslovne modele, ki bojo temolili tudi na vključitvi uh, posameznih skupnosti in ki bodo temeljili na lokalnih skupnostih. Sedaj pa bi Ajke prosil, da pove nekaj o obnoljivih verjih energijih. Hvala, na kratko vam bom dala pregled. Na pomenom obnoljivih verjih energije, torej govorimo o sodobnih obnoljivih verjih energije, rada bi izpostavila okoljske um, in pa razvojne prednosti, torej tu dosežemo energetsko neodvisnost in tu tudi nismo toliko izpostavljeni volatilnim cenam. Drugič, eh, tudi učinek na zdravje je pozitiven, tudi to je bilo že omenjeno. In tretjič, obnovljivi vedi energije seveda tudi ščitijo okolje saj ne, eh, nimamo izpustov CO2 oziroma drugih toplogrednih plinov in tudi ne onesnažujejo vode ali tal. Kot rečeno, obnoljivi veri energije lahko izboljšajo dostop do energije, posebej v manjših projektih, saj govorimo predvsem o podeželju, ki nima dostopa do večjih mrež. Glavni izzivi so povezani z okoljem, torej z regulacijo in pa z trgi. Torej, če govorimo o obnovljivih verih eh, energije pri večjih mrežah, eh, tu je problem tudi monopolov in podobnih eh, problemov. Nekateri tudi, nekatere države imajo tudi um, določene imajo tudi tarife za dostop do mreže. In pogosto je problem tudi v tem, da manjše um, skupnosti nimajo uh, sredstev, da bi se vključili na te mreže. To potem uh, podpirajo oziroma te stroške prevzamejo tudi kakšne nevladne organizacije ali donatorji. Lahko možnost pa je tudi, da se stroške razdeli na večje obdobje. Omenili torej podpiranje trga. Če podporni trg ne obstaja, potem se ne da izvesti povračil stroškov in ljudje ne bodo imeli dostopa do. do tehničnih rešitev. Really community... Zelo pomembno je tudi to, da morajo biti lokalne skupnosti vključene od samega začetka pri postopkih odločanja. In treba je tudi izboljšati znanje. Po eni strani s tem povečamo status lokalnih skupnosti, hkrati pa lahko tudi lokalni strokovnjaki izvajajo vzdrževanje. Potem bi omenila še nekaj vplivov obnovljivih verov energije na vodo, pri tem bom kratka. Najprej si moramo gledati bio, goriva, predvsem kar se tiče nasadov eh, rastline za biogorivo. Razlike so zelo različne, glede odvisno od posamezne vrste pridelka. Vendar pa se lahko eh, razpoložljivost vode, lahko na to na njo lahko vpliva eh, od porabe teh uh, rastlin, naprimer sladkorni trs veliko porabi veliko vode. Problem so lahko tudi gnojila. To je odvisno od samega načina uh, poljedelstva. Drugačen problem pa so tudi uh, vo, eh, hidroelektrarne, kjer problem lahko postanejo jezovi oziroma jezi. In tam, kjer ima pridobivanje elektrike večji pomen kot pa kmetijstvo, tudi to lahko zelo vpliva na porabo vode. Hvala. Ajke, zelo hitro bom, kajti mislim, da nam zmanjkuje časa, le nekaj besed o financiranju Sem in potem nekaj eh, minut. Si je to dobro? Res ste porabili več kot 15 minut, pravi predsedujoče, zato vam naše dve minuti. Torej, kar se tiče energije in pa pomoči, razvojne pomoči, je, bilo porabljeni, je porabljenih okoli 7 milijard evrov letno in tu so vključeni zelo različni akteri. Ključne besede tu so koherentnost ja, in pa usmerjenost. Le 20 odstotkov razvojne pomoči upravlja Evropska komisija, vse ostalo pa mora biti bolje upravljano. Different, different torej, tu je treba se bolje povezati tudi z drugimi finančnimi institucijami. Uh, Eh, Financiranje se tudi osredotočajo na večje projekte in kot kaže se lokalne projekte zapostavlja. To je treba, te, ta, ta sredstva treba bolje usmeriti tudi v manjša podeželske projekte. In če nekaj o sklepih, politična volja je ključna. Pomemben je pravni okvir, ni rešit, ene rešitve za vse, zato je treba projekte prilagoditi lokalno lokalnim situacijam in vključiti je treba tudi lokalne skupnosti, ne samo kar se tiče eh, izobraževanja, ampak tudi v zgodnje faze razvoja in pa načrtovanja. Projekti bi se, mo se bi morali osredotočiti na manjše projekte, ne samo na mreže in seveda lokalne akteri igrajo pomembno logo. Pri tem bi se morali tudi osredotočiti bolj na obnoljive vere, ne na fosilna goriva in uh, kar se tiče običajnih smernic pri teh eh, projektih, bi se morali tudi bolj osredotočiti na to pri, v mednarodnih pogajanjih, posebej tudi v prihajajočem letu Združenih narodov obnovljivih virih in tudi spriča bližajočega se z vrha Rio plus 20. Veri so na razpolago in moralo bi se bi jih bolje razporediti. Hvala. Hvala tudi, ker sem malo več časa porabil. Gospa Keller ima besedo. Hvala lepa, to je bil res zelo zanimiv prispevek, zelo zanimiva predstavitev in eh, z veseljem bomo upoštevali vaše priporočila, kar nekaj zanimivih je vmes. Tudi kar se tiče poročila gospoda Neuserja, se strinjam, da je to zelo dobro poročilo, da ni treba, kot zeleni, nam ne bomo kaj dosti dodajali, se strinjamo z vašimi predlogi, osredotočanje na podeželje in tako naprej. Predlagali bomo le nekaj predlogov sprememb, ki bodo v bistvu dodatki in ki bodo izrazili neke dodatne zamisli k tem, ki ste jih že vi izrazili v vašem poročilu. Strinjam pa se tudi s tem, kar ste povedali, glede tega, da je res pomembno, za kakšno vrsto energije gre. In eh, to pa v poročilu ni tako zelo dodelano in mislimo seveda kot zeleni, da bi morali biti to obnoljivi veri energije, ne pa fosilni veri energije, kajti če uporabiš fosilna goriva, dostopa do energije, morda rešiš problem dostopa do energije, vendar pa ne rešiš drugega problema, kot je, je eh, onesnaževanje zraka, podnebna sprememba in tako naprej, ki je zelo velik problem. Hkrati pa se uničujejo naravna okolja in morda je to lahko tudi problematično za ljudi, ki živijo na, tam, kjer so nahajališča, recimo premoga. potem pa je treba upoštevati, da določeni veri tudi predstavljajo problem za prehranjevalno verigo. Seveda pa je tu še koriščenje bolj eh, neobičajnih verov, tudi pri nafti in zemljskem plimu in tako naprej. Zato se moramo res tukaj osredotočiti na obnoljive vere energije in to moramo storiti in morda bi to izrazili tudi bolj jasno v tem poročilu. Rada pa bi slišala od strokovnjakov tudi o kakšnem primeru več, naprimer Tajska, kako da je Tajska se lahko tako hitro povspela v zgolj desetih letih. Eh, drugi, bilo je še nekaj več primerov, ampak nisem mogla dobro videti, katere so v teh desetih letih tudi tako hitro narasle. In to bi bilo zelo zanimivo slišati. Hvala lepa. Merci, la parole, ta madame. Hvala lepa. Gospa Fjana Rol. Thank you very much. Um, I really enjoyed the presentation. Najlepša hvala. Zelo všeč mi je bila ta predstavitev in pozdravljam to poročilo gospoda Neuserja kaj ti pokril je celo vrsto izredno pomembnih točk, zato nimam kaj veliko za dodati. Vendar naj pozdravim v prvi vrsti tisti povdarek, ki sta ga oba dala k pomenu manjših mrež in tudi pomenu neodvisnih rešitev. Kakor tudi naj povdarim dejstvo, da sta oba omenila energetske storitve. Veliko v naših državah vidimo v naših skupnostih kabel, električni kabel, ne glede na to, da se veliko ljudi ne more priključiti na ta kabel, zato ker ne morejo plačati za elektriko. Zato je zelo pomembno, da imajo ti ljudje možnost do dostopa. Ne gre samo za to, da se elektrika prenaša po kablih. Še nekaj naj omenim, kar doslej še ni bilo povedanega. Imam občutek, da je zelo pomembno tukaj omeniti tudi energetsko učinkovitost. Kaj ti še posebej, ko govorimo o skupnosti, kjer energija je precej omejena, je pomembno, da se leta uporaba, uporabi v najboljši možni miri, zato da bi lahko imeli čim več energije od vsakega kilovata elektrike. In zato bi morali spodbujati države v razvoju, da učinkovito izrabljajo energijo, tako kot znotraj EU in tudi v. V družbenih državah imamo posebne scheme, kjer se povdarja, da vsak kilovat elektrike se mora uporabiti v najboljši močni miri. In tudi gre za to, da energetska podjetja niso pripravljena prenehati z prenašanjem teh neučinkovitih energetskih programov iz naših držav v države v razvoju. Hvala. Hvala lepa. Komisija se lahko sedaj oglasi, če ima kak komentar. Da, hvala lepa. Sem vodja oddelka za energetiko in lahko rečem samo, da se strinjam z analizo, eh, ki smo pravkar slišali v zvezi z dostopanjem do energije v deželah v razvoju. Lahko samo na hitro omenim, da je komisija že v svojem sporočilu Agenda for Change um, začela obdelovati to problematiko in eh, tudi naša pobuda trajnostna energija za vse je namenjena ravno reševanju tega področja. Zavedamo se, da je ta tematika zelo pomembna in da jo je treba iz študij prevesti v konkretno ukrepanje. Poleg instrumentov, ki jih imamo sedaj na voljo na tem področju energetike, obstajajo tudi sredstva iz skladov, ki so povezani s prometom, s boljšim vzpostavljanjem povezav in drugih omrežij. Eh, lahko rečem, da podpiramo vaš pristop in eh, da je treba povezovati energetiko in eh, problematiko razvoja. Mislim, da je ta pozitivni pristop eh, nekaj, na čemer moramo delati še naprej. Žal mi je, ker nimamo več časa za razpravo. Komisija je svoje sporočilo na to temo že podala. Glede obnovljivih virov energije pa obstajajo tudi posebne pobude in tudi konkretni projekti. Moramo biti realistični, 48 milijard dolarjev pravzaprav ni veliko, če govorimo o tako širokem področju in zato je treba pozvati k sodelovanju tudi zasebni sektor in eh, s tem tudi spremeniti strukturo upravljanja na področju energetike in med seboj povezati različne eh, dejavnike.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 Moram pa reči, da je treba ukrepiti razpravo s temi državami, kar bo omogočilo tudi boljšo prihodnjo ureditev, se pravi ustrezno regulativo, ki bo omogočila tudi tesnejše sodelovanje na tem področju. Hvala lepa. Sedaj bi dala besedo našim strokovnjakom, da se odzovejo na ta mnenja. Gospod Nojzer ima pa še na voljo pet minut za zaključek. Ampak res pet minut, prosim. Um, Najlepša hvala za vaše opombe. Kar zadeva eh, Tajsko, nismo si ogledali konkretno Tajsko, gledali smo si bolj subsaharno Afriko in Indijo. Iz naše študije je jasno, da tiste države, ki se hitro razvijajo, je za njihovo nacionalno prioriteto zelo pomemben dostop do elektrike in tudi v povezavi s tem stroški povezani s temi cilji. In iz tega izhaja, relevantna makroekonomska in davčna politika in kot sem že omenil, tudi motivacija po sprejemu takšnih tehnoloških inovacij za to, da bi jih lahko ohranili dolgoročno v vzdržnem procesu izrabljanja. Energetska učinkovitost prav gotovo leta odigra zelo pomembno ulogo pri vse večjem dostopu do energije za sedanje načrte, lahko povemo, da pri gradnji eh, Jezu v Gani eh, pri opomoči Svetovne banke, kar je vsekakor povečalo energetsko učinkovito za 31 odstotkov, sedaj več kot v preteklosti in to je velika razlika. Gre za velikopotezne projekte, ki ne vplivajo toliko na podeželje. Na podeželju sedaj energetska učinkovitost ni toliko vprašanje, kolikor je vprašanje dostop do energije in zato nismo se toliko osredotočili na učinkovitosti v tem podeželskem kontekstu. In tudi, ko gre za manjše projekte v podeželjskem okviru, eh, na katerih smo dejansko osredotočili naš projekt. Potem še en eh, projekt, eh, ki se nanaša na Združene države, na program izvoza. Morda to ni najbolje, najboljši primir za kontekst razvoja, vendar je pa pomembno za vprašanje energetske učinkovitosti. Fiona Hill. Dejansko je ta program program znotraj Združenih držav, vendar v določeni miri se nanaša tudi na sodelovanje z Evropsko unijo. Z Evropsko unijo. Gre za določene dele ali proizvode, ki so pokriti z določeno konkretno evropsko zakonodajo energetske učinkovitosti. Vendar to, kar sem želela povedati, ni to, da naj bi to kot tako pokrivalo države v razvoju, temveč, da bi morali podajati na svete v zvezi, v zvezi z energetsko učinkovitostjo državam v razvoju. Sicer bodo lahko preveč trošile energijo, ko bodo imele dostop do lete. In zato nima smisla širiti takšne projekte, ki vključujejo veliko raztratnosti, ko gre za energijo. Naprimer, različne klimatske naprave, ki vsekakor pominijo tratenje Eh, energije, takšne naprave nikakor ne morejo biti prodane v Združenih eh, državah ali Evropski uniji, ker tega ne dovoljuje zakonodaja. Eh, moramo to energetsko očekovitost poudarjati na strani uporabnika v prvi vrsti, ko gre za uporabo tistih proizvodov, ki so energetsko učinkoviti. Ja, zunächst von meiner Seite auch nochmal äh, vielen Dank. Najprej bi se zahvalil strokovnjakom. Mislim, da se smer vaša sklada z tudi smerjo, ki smo jo brali v poročilu, tudi vaše pobude bom vključil, vendar pa bi po nekaj povedal še nekaj ključnih besed v zvezi s tem. Dejansko je pomembna energetska učinkovitost. Potrebujemo dostop do energije, ki mora biti čist, zanesljiv, obnovljiv, decentraliziran in vključiti je treba tudi socialno komponento, torej to mora biti tudi vse skupaj dostopno, finančno dostopno. Ne bo kaj dosti koristilo, če bomo dali ljudem energijo na razpolago, ljudje pa potem, ker bo energija predraga, ne bodo mogli koristiti. Pri vladah, s katerimi se pogajamo, potrebujemo jasna prizadevanja. K dobremu upravljanju sodi tudi to, da vlade v državah v razgoju organizirajo dostop do energije in pomen zasebnega sektorja je bil še enkrat podarjen strani komisije, če 20 odstotkov prispeva država, potem mora 80 odstotkov prispevati zasebni sektor in zato tu moramo videti druge nove možnosti za to, da se bodo lahko zasebniki udeležili pri oskrbi z energijo. Potem pa še pomembno za zaključek pri dostopu do energije moramo spostaviti tudi povezavo z eh, cilji tisočletja. Tudi pri novi preveditvi ciljev po letu 2015 moramo vključiti tudi energijo in potrebujemo močna prizadevanja. Tu bi rad vključil stavek eh, naših strokovnjakov, ki pravijo, business as usual is not an option, torej poslovanje kot do zdaj ni več sprejemljivo, potrebujemo čisto nov pristop tudi na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Spomnila bi vas, da je rok za ložitev predlogov sprememb 16. novembar 2011 ob 12. 18. decembra pa bomo glasovali. Potem pa bomo nadaljevali s 15. točko dnevnega reda. Poročilo gospe Birgični Verjastram o zunanje politiki Evropske unije do držav, briki drugih razvijočih se sil, cilj in strategije, torej Brazila, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika gre za vprašanje, ki ne obravnava samo sodelovanje, torej naš odbor, ampak tudi naše odnose na področju oziroma naše dejanje na področju zunanje politike. Prosila bi gospod Šniber Jastram, da nam predstavi poročilo, predno odpremo razpravo in eh, poslavljam se od strokovnjako za energijo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Odnosi EU za državami BRIK. imajo nesporno zelo velik pomen. Če si ogledamo anketo nemške ustanove, potem 97 odstotkov pravi, da Kitajska predstavlja zelo pomemben uh, prodajni trg in trgovski partner, 91 odstotkov pa jih imenuje, pa tudi pravi, da je Kitajska pomemben vlagatelj. Gre pa tudi za globalne izzive, drugače tukaj ne bi o tem govorili. Namreč gre za razvojno politiko Afrike. 76 odstotkov vidi Kitajsko kot, rešit, kot partner za reševanje globalnih problemov in tukaj vedno znova razpravljamo o tem. Ta pomen pa se še ne kaže v oblikovanju strateških partnerstv z državami BRIK. Pri državah BRICS ne gre za nek fiksen blok, gre za mrežo, ki se pri pomembnih vprašanjih vedno združi v, taki, v ad hoc povezavah. In tu je vprašanje tudi odnosa Evropske unije do teh držav. Ne moremo določiti enotne politike do posameznih držav, ampak mora iti za to, da opredelimo področje za smiselno sodelovanje. Pri tem se moramo tudi odkrito zastaviti vprašanje, kje naj bo težišče v prihodnosti, naj bo pri širjenju evropskih vrednot ali pa pri sodelovanju, naprimer, z Kitajsko. Nekaj je namreč jasno, nekaj držav BRICS imajo raje postopno konvergenco, ne pa zavezujoče mednarodna pravila. Gre torej za zelo zapleteno vprašanje, pred katerim stojimo. Želimo poglobiti sodelovanje potem moramo biti pri vprašanju vrednot bolj previdni. Če pa želimo širiti vrednote, moramo računati z težavami pri sodelovanju. In eh, obstajajo področja, pri katerih je sodelovanje zelo obetavno. Tudi to je jasno. Naprimer, boj proti AIDS-u, dialog z pom proračunski pomoči in pa sodelovanje pri, pri znanstvenih uh, projektih nadaljna možnost za poglobljeno sodelovanje ali pa vsaj za koordinacijo se kaže v razpravi za čas po tisočletnih ciljih, naprimer z razvojno učinkovitostjo. Ta koncept je bolj učinkovit za te države. Kolegi, sami veste, da zaradi omejenega prostora lahko določene vidike vključim šele z eh, predlogi sprememb. Vprašanje je še veliko, vprašanje naprimer trilateralnega sodelovanja, transparentnost plačil v okviru razvojnega sodelovanja za bojno, boljšo makroekonomsko oceno, nujnost upoštevanja standardov in pa eh, podjetniške splošne odgovornosti. Potem so tu tudi splošne zunanje politične vprašanja, razlika med EPSO in BRICSom, več tudi, več uh, strokovnega znanja potrebnega in zvedenskih mnen za to, da bi lahko BRICS tudi bolj vključili v šolah že. Potem pa prelaganje odnosa na raven držav članic. Tudi ta nevarnost je tukaj prisotna. Zahvaljujem se vam za nadaljne predloge, načeloma pa sem mnenja, da je rast BRICS in pa spremembe ureditve sveta velik izziv. Prav tako pa je lahko to tudi velika priložnost. Vendar pa se bomo morali odločiti, priložnost pa bi morali izkoristiti. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Gospa Keller ima besedo. Thanks a lot and thanks a lot for the report. Um, Hvala lepa za poročilo. To je po moje zelo dober uvod vse te predloge sprememb, ki jih bomo še morali oblikovati, ko se znebimo teh omejitev na eno stran. Mislim, da se velja pogovoriti o še nekaterih zadevah, ki so še vedno podcenjene oziroma niso omenjene v tem poročilu oziroma tam, kjer je sodelovanje absolutno nujno potrebno, naprimer pri podnebnih spremembah, diplomaciji, trajnostnem razvoju in še in še. To so številni procesi. In eh, podobno menimo tudi, da je treba nastopiti nekoliko eh, močneje pri socialnih in okoljevarstvenih standardih. Seveda, marsikatere države v razvoju nimajo rade takih določil v trgovinskih sporazumih, pa vendarle mislim, da moramo močno ustrajati na tem. Eh, sicer, če razmišljamo o sodelovanju z državami BRIK, je treba povdariti ta vidik večstranskosti in eh, tudi nastopati preko teh večstranskih forumov, ki poudarjajo boljše upravljanje. Večstranski forumi so koristnejši kot dvostranski in s tem se lahko tudi bolje spopademo z globalnimi izzivi upravljanja z energetskimi viri. Poleg tega mislim, da bodo te države zelo pomembne pri izboljšanju upravljanja na globalni ravni. Mislim pa, da bi morali skupaj poskusiti prizadevati si za reforme. And developing countries. Um, I think now that we're having the Busan meeting. Zdaj, ko imamo že sestanke na visoki ravni, moramo ta forum uporabiti kot eno od možnosti, da se bolje lotimo konkretnih politik za eh, ne le razvojne politike, temveč tudi za učinkovito uporabo namenjene pomoči. Vemo, da je tu veliko težav in njihov odpor oziroma odklonilnost stališče do uveljavlja naših zahtev ne moremo uporabiti kot izgovor, da ne storimo ničesar vendar, če že nekaj zahtevamo, potem moramo znati tudi ponuditi kaj koristega, tudi eh, v smislu finančnih instrumentov, da bomo imeli močne argumente, zakaj je dobro, da uvedejo določene spremembe. Hvala. Berman, Gospod Bergman, imate besedo. Yes, um... Heel kort, mevrouw de voorzitter, want onze schaduwrapporteur is er niet, Michael Cashman. Na kratko bom povedal, glede na to, da poročevalcev si, si gospoda Kašmen, ni tukaj. E, ko sem prisluhnil k temu poročilu, e, bi lahko rekli, da se strinjamo z 99 odstotki tega, kar je povedanega tukaj, vendar. Nikakor ni nikakršnega razloga, da bi se tukaj bali teh novih gospodarstev v sponu. Ne glede na to, da so to morda velike gospodarske sile in tudi naši konkurenti so tudi naše stranke. Morali bi na njih gledati kot eh, na partnerje in ne kot na naše rivale. Kaj ti od tega bi imeli veliko koristi, če jih gledamo kot partnerje, recimo, če gledamo kot partnerje Kitajsko in Indijo. So tudi razlike med eh, državami Brikse. Brazilija ima drugačen odnos do razvoja v našem svetu kot naprimer Rusija ali Putin. Indija ima popolnoma drugačno mnenje in odnos od Kitajske ali pa od Južne Afrike in nikakor mm, se ne ujemajo popolnoma eh, v svoji filozofiji, ne glede na to, da je to pet držav v usponu. Hvala. Hvala, ali ima morda še komisija kaj za dodati? Da. Oui. Good afternoon, I introduce myself. I... Dovolite, da se predstavim. Dobar dan, Andreja Monje. Sem sklejevalec za politiko v okviru oddelka za globalne zadeve v um, Evropski službi za zunanje delovanje. Dovolite, da omenim, da zelo pozdravljam pobudo Evropskega parlamenta, da pripravi poročilo o tej temi, ki je za nas strateškega pomena. Prav tako pozdravljam dejstvo, da je Evropski parlament pravilno, po mojem mnenju, ugotovil, kateri so najbolj pomembni elementi te razprave razprave. Še posebej, ko poudarja najbolj pomembna načela, ki bi morali biti vodilni pri našem obravnavanju držav BRICS. Gre tudi za pružni pristop, eh, tako kot je predhodnik že omenil. Moramo zelo paziti, da je naš pristop dovolj prožen in zato, da je celovit, glede na to, da so trgi teh držav v sponu izredno zapleteni in da so v določenem smislu še vedno to države v razvoju, medtem ko smo na drugi strani soočeni z izredno dinamičnimi gospodarstvi in eh, zelo pomembno tehnološko situacijo, eh, kulturno situacijo in tudi eh, zelo zapleteno situacijo, kar zadeva njihovo regulativo. In tretje, glavno vodilno načelo je, da imamo pogled, ki je usmirjen naprej, ko se ukvarjamo s temi državami Briksa, kaj tem, ko jih obravnavamo, se ukvarjamo tudi s prihodnostjo. Tako kot je predhodni že povedal, moramo se zavedati teh novih eh, realnosti, eh, ki, kajti te države so zelo pomembni mednarodni akterji, ki delujejo na mednarodni sceni. To so izredno učinkoviti akterji, kar zadeva eh, multilateralne vprašanja. Še posebej, ko vidimo njihovo vlogo v okviru Združenih narodov in eh, skupine G20, kjer so zelo aktivne in tudi eh, v sodelovanju jug-jug in tudi pripadajo regionalnim grupacijam. In eh, prav zaradi tega moramo investirati v te države, v te partnerje, moramo vzpostaviti dialoge z njimi in eh, ne glede na vrednote, eh, ki se razlikujejo. Istočasno moramo tudi sami unesti določene elemente v ta dialog, v svoje prispevke, svojo dodano vrednost. Imamo tudi naš model, ki bi lahko tako bil zanimiv, za njih imamo svoje regulativne okvire, a ki komunoter, kar bi lahko utegnilo biti zanimivo tudi za njih, prav tako se lahko se skupaj Ubadamo z globalnimi vprašanji. Vsekakor je to tudi okolje, kot je bilo že predhodno omenjeno, promet, energetska učinkovitost. To so vse tiste vprašanja, eh, ki so v spredju razprav G20 med ostalim naj omenim, da gospod Lefler, naš direktor, bo predstavil tudi uradno stališče Evropske službe za zunanje sodelovanje EU v zvezi z državami BRICS. In zato bo tudi eh, bolj v, zmožen predstaviti tudi uradno stališče Evropske komisije v zvezi s to temo. Eh, hvala lepa in sedaj dajem še besedo gospe Šnibar Jastram naj zaključi. Najlepša hvala, kolegice in kolegi, za vaša zelo zanimiva in merodajna mnenja. Dovolite mi, naj se ozrem na nekatere komentarje. Mislim, da se vsi strinjamo, da moramo vzdrževati ta evropski pristop kot prioriteto, vendar moramo spoštovati tudi druge kulture, da ne bomo preveč arogantno nastopali in poskušali vse preoblikovati po svoje. No, sedaj ne vem, ali je vedno najboljša ravno neposredna kritika, ali smo morda nekoliko bolj prefinjeni oziroma bolj trezno razmislimo o tem, kaj je treba zahtevati od manj razvitih držav, ki dejansko potrebujejo več časa, da se razvijajo, ki izhajajo iz drugačnih kultur in tradicij. Vse to je treba imeti v mislih, ko se pogovarjamo z njimi. Seveda, je treba ustrajati na odprtih razpravah, vendar spoštovati različna stališča ob enem. Rada bi samo to podarila, čeprav sem prepričana, da se vsi strinjajo z mano. Najlepša hvala, naj vas spomnim še na rok za vložitev predlogov sprememb, to je 10. novembra, to je sprememba od zadnjič, torej 10. november je rok. Smo pa pri 16. točki dnevnega reda in sicer poročilo Izabele Levin in o sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Gvinejo Bisav o ribolovnih možnostih in takoj bom predala besedo kolegici, ki ve veliko več o tem. Yes, Hvala predsedujoče, dragi kolegi. Spregovorili bomo še o enem izmed mnogih ribiških sporazumov, ki jih je sklenila Evropska unija s celim vrsto držav. Gvineja Bisao je takšna država, kjer dve tretjini gospodinstev živi pod eh, linijo revščine vendar pa še vedno od Svetovne banke ni kvalificirana za to, da bi odpisali določen dolg. In 31 eh, odstotkov ribiš, eh, domačega nacionalnega dohodka se zagotavlja z ribištvom. Ribištvo ogromno pomeni za to državo. Eh, kaj Kajti eh, vodna površina je dvakrat večja od eh, kopenske površine te države in zato ima različne vire, ima tudi eh, celo vrsto tune in tudi različnih škampov in drugih ribjih vrst. In cela vrsta ribičev deluje na obali, in eh, seveda ne govorimo eh, niti o eh, takšnem ribištvu, od katerega je odvisno preživetje, glede na to, da ni, imamo zadostnega količila živalskih beljakovin. In zato je Gvineja Bisao zelo pomembna za Evropsko unijo. 15. junija 2011 je stali protokol kol um, izgubil veljavo. 16. junija smo uh, že sklenili novi protokol. Novi protokol ne določa ribiških možnosti za Evropsko unijo, kaj Ti gre za enako znak znesek denarja. 7 milijonov 500 tisoč evrov v času enega leta trajanja veljavnosti tega protokola in to se nanaša na 37 plovil za eh, tuno in eh, tudi druga ribiška plovila, 8 tisoč 800 eh, bruto registerskih ton, eh, kako se pač merijo registracije plovil. In 4 eh, milijone evrov gre za dostop do ribištva in 4 milijone in pol za dostop do ovojnice, kar pomeni tudi razvojno pomoč Gvineji Bisav. 5 milijonov evrov eh, se namenja eh, za eh, ostale ribje proizvode. Iz celotnega zneska, ki ga plačuje Evropska unija Gvineji Bisav, 35 odstotkov tega finančnega prispevka gre za spodbujanje ribiškega sektorja v Gvineji Bisav. Izpeljali smo tudi oceno eh, tega ribiškega sporazuma in ugotovili, eh, da ima Evropska unija določeno prednost, stroškovno prednost in eh, ta sporazum je izredno pomemben za Gvinejo Bisau. 7,3 odstotka celotnega državnega proračuna je s tem zagotovljeno in 88 odstotka odstotkov um, stroškov za ribiški proračun se tako pokriva. In zato je sporazum izredno pomemben za gospodarsko stabilnost te države. Ocena prav tako govori o določenih zadevah, ki se ne uporabljajo na najboljši možni način. Naprimer, cilj ogromno metanja stran ribe se dogaja, še posebej v nekaterih segmentih, še posebej, ko gre za škampe, rakce. In eh, tukaj evropska plovila in njihovo delovanje se ne sklada eh, z pogojevanjem v vstop v vode Gvineje Bisav. Tudi tukaj bi lahko kaj izboljšali. In ko govorimo o sinergijah z razvojnimi programi EDF, sinergija je dokaj dobra. In tudi ocena priznava, da je ta sporazum omogočil oblastem EU in Gvineje Bisau ohraniti politični dialog, zato da bi lahko skupaj delovali za izboljšanje ribiške politike, kar danes morda ne deluje dovolj dobro. Glede na to, da ta sporazum pokriva velik del gospodarstva Gnebisao, prav gotovo ohranja in vzdržuje gospodarsko stabilnost te države. Kar zadeva določbe v zvezi z plačili finančnega prispevka, vsekakor se to lahko zaustavi, če pride do kršitve človekovih pravic, prav tako se lahko tako ustavi, eh, če Gvineja Bisav ne bo delovala skladno z vzdržnim trajnost, trajnostnim ribištvom. Kar zadeva prihodnost tega sporazuma, menim, da bo izrednega pomene to, da tako Evropska komisija kot celotna Evropska unija zelo resno sledi za uresničevanje tega sporazuma, zato da se ta sporazum izračuje dejansko na način, kot je opisano v tem protokolu. Eno osnovnih načel govori o tem, da morajo eh, imeti eh, te, ta plovila Evropske unije dostop samo do odvečnih. Eh, za lok eh, ribe, ki niso nujno potrebne za prehrano prebivalstva. To je tudi izredno pomembno za pripravo procedure postopkov za preprečevanje nezakonitega ribištva. Eh, vemo, da nezakonito ribarjenje v eh, Gvineji Bisao glede na ogromne vodne površine pomeni velik problem in zato svetu potrebujemo veliko več naporov pri nadzoru tega nezakonitega ribištva, ribolova. In eh, to je nekaj, eh, česar se moramo nemudoma lotiti, po mojem mnenju. In sicer gre za velike količine dodatnega ulova in eh, odmetavanja ulovljene ribe v vodo moramo se zavedati, da eh, v ladjah ki lovijo rakce, več kot polovica ulovljenih reakcij se vrže nazaj v vodo in eh, to je zelo raztratno in gre za nekakšno eh, bizarno razmišljanje o racionalnosti strani Evropske unije, ki nikakor ne more eh, vsebovati takšno odmetavanje beljakovin nazaj v vode. In eh, zato ta protokol med Evropsko unijo in Gvineje-Bisau mora biti uresničen eh, pravilno in eh, ena od zadev, ki naj bi bila prioriteta za skupni odbor, je, da se lotimo reševanja korupcije. Dejansko zato, da bi ta denar prišel v roke tistim, katerim je namenjen. In še en problem, ki izhaja iz ocene, poročila o oceni, govori o tem, da določeni evropski operaterji, ki delujejo pod sestavami eh, drugih eh, entitet, torej tista plovila, ki so zamenjala evropske sestave za druge, zato da bi se izognila obveznostim, tem ne bi smeli dovoliti, da se vrnejo nazaj pod v register evropskih plovil. In zato bi morali imeti določeno klauzulo ekskluzivnosti. kar pač eh, ta klauzula pomeni v svojem bistvu. Prav tako menim, da bi morali podajati parlamentu letno poročilo glede o tem, kako se eh, dejansko uresničuje ta protokol, zato da bi pospešili in poglobili preglednost. Zato se obračamo tudi eh, k predstavnikom Evropske komisije in predstavnikom oblasti v Gvineju Bisav, da je za njih pomembno ohraniti te medsebojne odnose, zato da bi izboljšali ribiško politiko v Gvineji Bisav, še posebej, ko gre za preprečevanje in boj zoper nezakoniti ribolov. In če bo protokol dejansko tako tudi uresničeven na pravilen način, menim, da bi lahko ta protokol tudi ohranili. Hvala lepa. Merci beaucoup. Prisrčna hvala. Hvala zato, ker ste tudi večkrat poudarili pomen nadzora. In zanima me, ali ima uh, eh, Gneja Bisao sploh zadosti uh, recimo straž oziroma pripadnikov nekih enot, ki bi dejansko lahko šli na teren in preverili, kaj se dogaja. Oh, uh, um, uh, ne, pravzaprav obstaja nek skupni. No, čakajte malo, da razmislim, pravi govornica. Eh, obstaja nadzorni center v Vigu, ki koordinira različne službe držav članic da lahko bolje uporabijo razpoložljive vire, ampak pravzaprav nimajo svojih nadzornih plovil, imajo neke vrste plovilo, ki deluje na čarterski najem, ampak eh, nikoli ne gredo daleč, naprimer do Zahodne Afrike. In to je nekaj, kar bi pravzaprav Evropska unija lahko storila, lahko bi prispevala k temu, da dejansko pride do pravega nadzora. besedo ima komisija, gospod Berg. Merci, le, le... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem pa se tudi poročevalki za zelo popolno poročilo, ki se nanaša na uresničevanje protokola o ribištvu z Gvinejo Bisav. Dejansko gre za zelo pomemben protokol za Evropsko unijo, ker je res na tem območju udeleženih veliko plovil iz Evropske unije, ki tam zelo aktivno eh, ribari in eh, tu gre za pomemben protokol tudi za Gvinejo Bisao, ki s tem pridobiva pomembna sredstva. In eh, Še zlasti je to pomembno za njihovo ministrstvo za ribišo, ki je skoraj da posom, posem odvisno od priliva teh sredstev in s tem lahko zagotovimo boljšo kakovost ribištva v tem območju. E, morda še nekaj besed o, o teh sredstvih nadzora, ki ste jih omenili. E, predvideva se tudi v novem sporazumu nekaj sredstev, Prav za potrebe nadzora v okviru Ministrstva za ribištvo, to so zadeve, ki so že do neke mere operativno izpeljane, in takoj, ko bodo imeli možnost dostopanja do teh novih sredstev, bodo organizirali ustreznejše konkretne oblike nadzora, ker včasih res ni treba posegati po mm, nenavadnih sredstvih ali presegati neka namenska sredstva, da vseeno dosežemo ustrezne učinke in tukaj bo ravno tak primer. Potem gre tudi za vprašanje, ali bi bila Gvineja Bisao naklonjena nekemu bolj postrenemu nadzoru strani Evropske unije, če pogledamo, kakšno je stanje glede vojaške uprave, ki, s katero pravzaprav moramo sodelovati že nekaj let bistvo je, da eh, do neke mere že uspemo prodreti z našimi zamislimi in smo jim tudi že uspeli obrazložiti, da sektor ribištva ni nujno, da je tako zelo odvisen ravno od vojaškega nadzora. Potem je tu še vprašanje završkov, torej tega eh, dodatnega ulova, ki se ne uporabi, ki ga ne uporabijo lokalni prebivalci. O tem imamo tudi določeno poročilo, ki kaže, da gre za velike količine in evropska flota tudi ribari v tem območju zelo bogatimi ulovi, vendar si vedno prizadevamo, da s tem ne bi škodili malim domačim eh, ribičem. Tu so seveda še pomembna odprta vprašanja, ki jih je naštela tudi poročevalka. Potem eh, je bilo omenjeno tudi to, da v določenih eh, ribjih vrstah Evropska unija sploh ne posega svojih, eh, svojim ribolovom, ker spoštujemo tradicionalne oblike ribištva. In mislim, da je še manj tveganja, da bi bili neposredna konkurenca lokalnim ribičem v tem novem sporazumu. Še ena pomembna zadeva je, tudi spremljanje, izvajanje tega sporazuma. Mislim, da je to tudi sicer sporazum, ki je med najintenzivneje spremljanimi, če lahko tako rečem, in naslednji teden bo tudi potekal sestanek eh, treh eh, oziroma potekal sestanek odbora, ki je eden od treh namenskih sestankov posvečenih ravno tej temi. S tem se tudi vidi, da smo zelo zauzeti za spremljanje tega sporazuma, je pa prišlo do nekaterih pomembnih zamud. Nekaj težav je bilo tudi zaradi spremembe v politični ureditvi, vendar je naš cilj vseeno. Eh, še nadalje krepiti uveljavljanje temeljnih načel, na katerih slonijo naši dogovori, da gre predvsem za eh, učinkovito uporabo virov. Eh, imamo tudi novo obliko nadzora preko satelitov in to je tudi oblika nadzora, ki se uveljavlja v sklopu tega sporazuma. Prizadevamo si še naprej izoblikovati nek sistem, ki bo še nadalje izboljševal oblike nadzora, ki se lahko izvajajo. Eh, lahko rečem, da nedavno smo dosegli še dodaten napredek, ker smo imeli dodaten sestanek o odvijanju dogovorjenih ukrepov. Lahko rečem, da je bil naš vtis zelo eh, dober, tudi evropska plovila so bila zelo aktivno vključena v razvoj novih oblik delovanja euh, in lokalnim ribičem smo dali na voljo še nove oblike pomoči. Bistvena razlika med sedanjim in nekdanjim sporazumom eh, glede količine ulova je tudi to, da smo določene zadeve pogojevali s poštovanjem človekovih pravic, to je res koristen dodatek k sporazumu in če se bo situacija na področju človekovih pravic poslabšala, imamo tudi konkretno možnost, da ustavimo vse oblike sodelovanja in pomoči, ki izhajajo iz tega protokola. In potem je tu še sklep sveta z 18. julija, kjer eh, je videti tudi, da je šlo za določen napredek na področju upravljanja, to je Evropska unija uradno ugotovila eh, in potem so potekala še posvetovanja v zvezi s 96. členom sporazuma, Seveda obstajajo še druge oblike spremljanja in nadzora, vendar sem hotel samo povedati, da imamo sedaj veliko bolj umirjene, če lahko tako rečem, tudi razumne odnose z Gvinejo Bisao glede upravljanja z ribolovnimi viri. Lahko rečem, da se je stanje v zadnjih letih izboljšalo in eh, tudi odgovorne osebe, se trenutno menjajo in tudi to je za uresničevanje sporazuma lahko bistvenega pomena. Ne bi vam rad kradel preveč časa, samo omenil bi še pomen te eh, klauzule, eh, ki govori o omejitvi ribare na strani evropskih eh, plovil. Eh, tu smo tudi dodali še nekaj preglednosti. Zaenkrat je to vse, kar imam povedati. Hvala lepa še gospa Levin za zaključek. Uh, yes, thank you so much uh, to the Commission for. Uh... Hvala lepa za vaša pojasnila. Zelo me veseli, da je. Yeah. Gvineja Besav nabavila nadzor na plovila, kajti ko smo obiskali državo pred nekaj leti, so imeli le dve, eno sploh ni delovalo, za drugega pa si niso mogli privoščiti goriva, torej pravzaprav se mu postavalo v pristanišču. Tudi VMS je bistven izboljšanje, tudi s tem se strinjam, brez tega ne bi mogli česar, ničesar nadzorovati. Veseli me tudi, da razmišljate o klauzuli o ekskluzivnosti in o tem, da je ustrezna. Hvala za te informacije. Bomo videli, kako se bo nadaljevalo. Naj vas spomnim, da lahko vložite predloge sprememb do 10. novembra, do 17. Naslednji sestanek bomo imeli 5. decembra tukaj v Bruslu od 15. do 18.30 in 8. decembra od 9. do 12. do povdne. To je vse za danes. Hvala vsem za udeležbo in lep večer še naprej.